Dame in gospodje, kot veste, je konferenca predsednikov političnih skupin sklenila, da se bruselsko plenarno zasedanje v novembru odpove. Ob tej priložnosti bi vas rad eh, obvestil o trenutnem stanju zadev. Kot veste, je strop v plenarni dvorani v Bruslju postal nestabilen. Pri rednem pregledu, ki se redno izvaja, smo ugotovili, da ima vsaj eden od 21 eh, tramov v dvorani razpoke. Obvestili so me, da to lahko predstavlja nevarno, zato sem takoj sklenil zapreti dostop do plenarne dvorane. Naj tudi dodam, da je prvo tehnično spričevalo, ki smo ga dobili, pokazalo, da je najbolj ogroženo mesto v plenarni dvorani ravno mesto, na katerem sedi predsednik. Tako da sem morda tudi zato takoj ukrepal. No, nadaljne preučevanja so pokazala, da gre za težjo gradbeno poškodbo, ki ni vezana na neustrezne materijale ali na neustrezno izvedbo, temveč gre očitno za nepredvideno izrabo materijala. Zato sem generalnega sekretarja pozval k temu, da naj stori vse, kar je na voljo, da naj uporabi vse možne strokovnjake, ki so na voljo pri tem primeru. E, o tem sem tudi obvestil belgijskega premija Elija Dirupo, ki nam je tudi dal na voljo strokovnjake belgijske države. Pri gradbenih delih za sanacijo strofa bo šlo za dolgoročnejši projekt. Namreč od znotraj je potrebno okrepiti strop. In eh, dejstvo je, da tudi podporni elementi, ki so zdaj v dvorani, tako močno pritiskajo na pod, da je potrebno podpreti tudi dvorane pod plenarno dvorano, zato smo tudi te morali izprezniti. Dva mednarodno priznana inštituta sodelujeta pri izdelavi sanacijskega načrta. Kdaj bomo ponovno lahko odprli plenarno dvorano v Bruslu, ne vem, ampak eh, po izkušnjah sodeč bodo takšna gradbena dela zahtevala svoj čas. Kljub temu bomo z delom nadaljevali in eh, zvezdno kanclerko Merklovo, ki je bila povabljena na mini plenarno zasedanje novembra v Bruslju, sem vendarle povabil v parlament in sicer v obliki javne konference predsednikov in ELS nam je velik, na veliko presenečenje eh, dala na voljo svojo dvorano, saj je to največja dvorana v zgradbi poleg plenarne dvorane. Imeli bomo torej javno konferenco predsednikov s prisotnostjo gospe eh, Merkel, kjer bomo imeli podoben postopek kot ob morbitnem nastopu kancerke v plenumu. Še na nekaj bi vas rad spomnil, dame in gospodje. Ne vem, koliko krat sem že pisal ta mesec eh, pisma, ki ste jih upam, da vsi tudi dobili namreč, da bomo jutri imeli fotografiranje. Ob 12. uri in 30 minut, nekaj minut pred glasovanjem, bomo opravili panoramsko fotografiranje plenarne dvorane v 3D formatu eh, z vsemi poslanci na svojem mestu. Večkrat sem vas na to opozoril, eh, sem vam tudi pisal, dejali so mi, da so določeni kolegi, ki bojda niso dobili mojega pisma, niti enega, eh, tega ne verjamem ravno, morda ga niste prebrali, eh, morda imate še kaj neprebrane pošte, no ampak v vsakem primeru je pomembno, da ste jutri ob 12. uri in 25 minut tu v dvorani, ko se bo opravil 3D panoramski posnetek. In eh, Zato je pomembno, da ste na mestu, da bo lahko vsak voljivec, vsaka voljivka, vsaka zainteresirana oseba, skratka, lahko videla svojega poslance na svojem mestu v dvorani. Hvala lepa za vašo pozornost. Zdaj pa prehajamo na razpravo o splošnem proračunu EU za proračunsko leto 2013 in sicer vsi oddelki. Besedo kot prvi dobi poročevalec gospod Giovanni Lavija. Izvolite. Gospod predsednik, dragi kolegi, gospod komisar, zjutrišnji.